besedo, da, besedo dajem komisarju Stiljanidisu. Dobro jutro, imate besedo. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani poslanci in poslanke, spolna zloraba otrok je grozo, grozovit zločin. Evropska unija je že sprejela več ukrepov za boj proti tej proti tem zločinom, tako na spletu, kot tudi v fizičnem svetu. Izboljšati želimo odzivnost držav članic na te zločine spodbujati želimo k mednarodnemu sodelovanju. Komisija ne želi predlagati dodatnih dopolnil v bližnji prihodnosti, osredotočili se bomo na izvajanje trenutnega sistema. Študija bo obravnavala prenos direktive v zakonodajo držav članic. Rezultati bodo na voljo aprila. Takrat se bomo odločili, tudi če je treba sprožiti nove postopke za ugotavljanje kršitev. 11. že teče, medtem pa komisija na bilateralni ravni sodeluje z državami članicami, da bi razrešili odprta vprašanja. organi pregona in pravosodni organi morajo imeti ustrezne sisteme za ocenevanje dokazov na spletu, dokazov, ki so v lasti zasebnih podjetij v različnih jurisdikcijah. To je ogromna ovira pri učinkovitih preiskavah in preganjanju teh zločinov. Države članice morajo to oviro premostiti le tako, bodo namreč lahko zaščitile temeljne pravice žrtev. Ta problematika je podobna tudi pri drugih oblikah kibernetskih zločinov, zločinov na internetu. Glede na to, da je internet globalne narave, mora odziv Evropske unije upoštevati sodelovanje z našimi strateškimi partnerji. Potrebujemo celovit pristop k reševanju te problematike, tako da bomo lahko dosledni tudi pri boju proti tovrstnim zločinom, pri zagotavljanju kibernetske varnosti, pri zagotavljanju eh, varnosti potrošnikov, zagotavljanju spoštovanja temeljnih pravic in varstva podatkov na področju e-trgovine. Vsi ti izzivi bodo predmet razprave o svežnju enotnega digitalnega trga. Sedaj pa se bom dotaknil globalnega zavezništva za boj proti zlo, spolni zlorabi otrok na internetu. Gre za politično zavezo ministrov iz 54 držav. Slednji želijo izboljšati identifikacijo žrtev in pomoč žrtvam, izboljšati želijo preiskave in preganjanje, osveščati želijo in zmanjšati količino materijala, ki kaže na spolno zlorabo otrok na internetu. Globalno zavezništvo je že naredilo nekaj korakov naprej. Te zaveze so postale del nacionalne politike. Vseeno pa mora to globalno zavezništvo rešiti nekatera odprta vprašanja. Prvič, zagotoviti mora, da vse države še naprej dosegajo skupne cilje Eh, s pomočjo sodelovanja in združevanja svojih eh, sil. Razširiti je treba to zavezništvo na več držav, to je druga točka. Tretjič, zavezništvo mora eh, reagirati na dejanske grožnje v resničnem svetu, odzvati se mora na njih. Sodelovati moramo še tesneje z internetno industrijo, ki prav tako predstavlja pomemben del globalnega savezništva. V sklopu sklada za notranjo varnost bo komisija podprla vzpostavitev javno-zasebnih partnerstv, v katerih bomo združili organe pregona in ključne akterje v zasebnem sektorju. S pomočjo instrumenta za povezovanje Evrope bo komisija še naprej sofinancirala ustanavljanje varnostnih centrov, ki so pomembni za osveščanje o eh, varnosti na internetu in varnosti otrok posod po Evropo. Trenutno imamo takšne centre v 27 eh, državah članicah. Pokrivajo tri teme. Imamo centre za osveščanje za otroke, starše in učitelje, ki lahko na ta način bolje uporabljajo internet. Drugič, gradimo na centrih, ki se posvečajo digitalnim eh, vsebinam. V tem okviru se razvijajo posebna orodja v sodelovanju s šolami in industrijo. Drugič, spletna linija za pomoč na kateri lahko otroci poiščejo pomoč in najdejo tudi ustrezen kodeks ravnanja. In tretjič, telefonska linija, ki služi pridobivanju informacij o eh, otroški pornografiji na spletu. Najti moramo ta material, ga izslediti in na to poročati o tem organom pregona. sistematično je treba nadzorovati eh, otroško pornografijo na internetu in eh, ponudniki internetnih storitev morajo poskrbeti za to. Komisija sofinancira to vrstne ukrepe na globalni ravni. Komisija bo še naprej podpirala organe pregona pri učinkovitejši identifikaciji žrtev in storilcev sofinancirali bomo razvoj skupnih podatkovnih baz, ki jih trenutno vodi Interpol. Organi pregona bodo imeli na ta način boljši dostop do podatkov posod po svetu. Hvala. Dank, Hvala. Gospod komisar, v imenu političnih skupin dobi besedo Monika Holmajer v imenu Evropske ljudske stranke. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice, najprej hvala za priložnost za to razpravo, ki se mi zdi bistvena. V zadnjem času smo doživeli pravo eksplozijo pri številu zlorabljenih otrok in uh, zlorabi otrok na internetu. Internet je lahko nekaj, kar prinaša velike koristi, je pa prekletstvo za tiste, ki postanejo žrtve uh, zločinov. Imam naslednje vprašanje za komisijo. Uh, imeli, uh, vzpostavili smo EC3, uh, In eh, ker je internet tukaj glavna platforma, je bistvenega pomena, da zagotovimo dovolj osebja, ki se bodo lahko ukvarjali z preiskavami takšnih zločinov. Imamo pa tri ljudi za celotno Evropo. Seveda ima Europol drugo osebje, ampak ta ima upraviti z organiziranim kriminalom, z drugimi oblikami zločina. Zato um, bi vas najprej zaprosila, zato da poskrbimo za to, da bomo imeli dovolj osebja, ki se bodo ukvarjali s takšnimi zločini. Naslednjič uh, pospešiti moramo izvajanje direktive v državah članicah. Ta direktiva obstaja že od leta 2011 in države članice jo morajo končno začeti izvajati. Potem javno-zasebna partnerstva se mi zdijo odlična ideja. Uh, Eh, tukaj smo zelo napredovali, sodelovanje je dobro in pa še vprašanje kodiranja. Tukaj moramo paziti na to, da se bomo lahko borili proti špioniranju, zato da bomo zaščitili zasebnost. Po drugi strani pa moramo najti metode, da na ta način ne bomo ščitili zločincev, ki so ubili in posilili že na tisoče otrok na svetu hvala. Dobili ste modri karton od kolegice Grapini. Ali želite odgovarjati? Gospa Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul este... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To je izjemno pomembna tema in mislim, da se vsi zavedamo problematike spolne zlorabe in vsega, kar se dogaja otrokom. Razmisliti moramo o pravih ukrepih. Za gospod Holmajer imam naslednje vprašanje. Obstaja združenje, ki ga financira komisija. O tem smo že nekaj slišali. Zanima me, če to združenje zagotavlja zasebnost. Jasno je, da se namreč ukvarja s podatki, ki jih dobi z interneta a bo to združenje zagotovilo eh, osebn, zasebnost in varnost podatkov. Če na internetu zasebna podjetja preiskujejo podatke, potem eh, ne dobijo osebnega upogleda, ker je teh podatkov preveč, ampak gre za tehnične algoritme in to samo pod pogojem, da obstajajo eh, jasni kazalniki na to, da bi lahko odkrili zlorabo otrok. Šele potem lahko dobijo ta podjetja osebni upogled in takšen, takšna možnost se mi zdi pomembna. Hvala lepa. V imenu socialdemokratov dobi besedo Birke Cipel. Hvala lepa. Vsi se strinjamo, da je spolna zloraba otrok hud zločin, ki pogosto vodi do trajnih psihičnih, telesnih in socialnih posledic za žrtev. Internet omogoča, da slike in videje teh zlorab hitro, da se ti videji hitro širijo in da se vzpostavi stik z žrtvami. Skupaj z svetom je Evropski parlament leta 2011 sprejel direktivo, ki naj bi omogočila državam, da se učinkovito bori proti takšnim zločinom za skupnimi pravili, za skupnimi standardi, za skupno definicijo zločinov in pa z predvidenimi sankcijami, pa tudi o kazenskem pregonu zločincev, tudi ko gre za takšna dejanja v tujini. Preven, eh, preprečitev in pa zaščita žrtev igra pomembno vlogo tudi izboljšanje eh, tehnoloških rešitev za, eh, za preiskavo takšnih primerov na internetu moramo omogočiti tudi eh, izbris podatkov, ampak eh, zasebna podjetja ne morejo sama odločati o tem. Um, kaj potrebujemo za to, da bi direktiva bila učinkovito in pravilno izvajana? Očitno tukaj manjka politične volje v državah članicah. Leta 2014 je komisija izrekla opomin 14, 14 državam in samo Ciper je se odzval na ta opomin. Moja država članica je šele novembra lani sprejela zakonodajo na tem področju, ne da bi za to dobila opozorilo. Države članice morajo tukaj končno opraviti svoje domače naloge in eh, komisija mora opravljati svojo vlogo varuha pogodb. Do decembra mora komisija pripraviti poročilo o izvajanju te direktive in um, to poročilo nestrpno pričakujem. Pri celotni razpravi ne smemo pozabljati na naslednje. Zloraba ni nekaj virtualnega, ampak je nekaj, kar se dogaja vsak dan v realnosti in mm, strašljivo je, kako na kako različne načine se obravnava ta problem v različnih regijah in državah, celo znotraj same Evrope. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Holmajer vam želi zastaviti vprašanje v postopku modrega kartona. To bom izjemoma dovolil, kajti ponovadi to dovoljujem samo, če nekdo nima možnosti, da spregovori v razpravi. Gospa Holmajer. Uh, ja, lahko bi se tem vprašanju tudi odpovedala. No, želela sem vprašati kolegico Sipel, ali resno misli, da Google ne more ukrepati v primeru odkritih spornih vsebin. Ali res, resno mislite, da bi moral Google eh, čakati na to, da dobi uradno pooblastilo in da ne more sam se odločiti, da bo izbrisal takšne vsebine. Mislim, da bi takšni operaterji morali biti sposobni sami ukrepati v primerih takšnega gradiva. Eh, tukaj ne gre za vprašanje zasebnosti gopa, gospa Holmajer, če nek državljan na ključno odkrije takšen zločin, mora imeti možnost ukrepati, ampak ob razpravi o tej direktivi smo opazili, da poleg jasne, jasnih primerov zlorabe otrok obstaja tudi uh, veliko primerov, pri katerih obstaja dvom, zato je v takšnem primeru uh, potrebno, da vključimo v to tudi uh, uradne oblasti. Gospod Kirkov. Gospod predsedujoči, družbe sodimo potem, kako lahko zaščitijo tiste, ki se ne morejo zaščititi sami. Ko gre za zlorabo in izkoriščanje otrok, ni nobenih meja. Narediti moramo vse, kar lahko na lokalni, nacionalni, evropski in globalni ravni vse moramo narediti, da zaščitimo eh, otroke. In vse ostalo ni pomembno. Kaj moramo narediti, da naredimo konec tej zlorabi? Vse, kar je človeško mogoče. Sodelovati moramo s ponudniki internetnih storitev, socialnimi mediji, starši, eh, šolami in vsemi ostalimi. Blokirati moramo eh, nelegalne fotografije in videe, loviti moramo te storilce, in imeti moramo instrumente za to. Pomagati moramo eh, žrtvam in nuditi podporo in pomoč. Na internetu obstajajo skriti kotički, kjer se dogajajo grozne stvari. Otroka moramo zaščititi. Hvala. V imenu Alde dobi za dve minuti besedo Natalija Grispek. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice. V odboru Libe smo pred nekaj eh, tedni govorili o boju proti kiberkriminalu, proti kiber zločincem. Dobili smo grozno statistiko v zvezi z, eh, z otroki. 4 milijone eh, filmov in fotografij eh, z otroško pornografijo, grozne podobe grozne mreže, ki so eh, vedno bolj zaščitene. In sama sem poskušala razumeti, kako stvari delujejo na tem eh, temnem omrežju. Nekatere mreže, naprimer Tor in Freenet, so polne kiberpedofilov. Kolegi in kolegice, nekaj moramo narediti. Ko beremo poročila, se nam zdi, da je leta 2014 100 odstotkov eh, več opozoril o otroški pornografiji. To pomeni, da je tudi otroške pornografije verjetno več. Glede na vse to, glede na te nesprejemljive eh, dogodke, kaj lahko naredimo? zagotoviti moramo izvajanje evropske direktive. 13. decembra 2013 bi naj prenesli to direktivo v nacionalne zakonodaje. To je bil časovni rok. Komisija mora izpolniti svojo vlogo varuhinje pogodb. Kakšne so pristojnosti in naloge eh, skupne delovne skupine Interpola? tretjič, o tem niste govorili, gospod predsednik, in zato mi je žal. Narediti moramo vse, da zapremo te strani, da jih blokiramo takoj, ko ugotovimo, kakšne grozovite stvari objavljajo. Hvala za odgovore. Naslednja govornica za minuto in pol. V imenu levice Martina Anderson. Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Veseli me, da se pogovarjamo o teh temah potrebujemo natančen predlog odbora eh, Libe. Le tako se bomo lahko ustrezno borili proti tem zločinom. Gre za zelo široko področje, začeti moramo od eh, spodaj na vzgor, zaščititi moramo naše otroke. Ti imajo danes pametne telefone v žepih in številni ne vedo, kakšna so tveganja povezana s to tehnologijo. Izkoristiti moramo nove medije, medije tako, da bomo zaščitili otroke. Starši in učitelji morajo imeti znanje, s katerim lahko zaščitijo otroke. Obene moramo zaščititi tudi svobodo na internetu, ozaveščani in obveščati moramo. V mojem volilnem okrožju na severno Irske so bile na splet dane eh, fotografije otrok, več kot 750 fotografij je bilo eh, danih na spletno stran z otroško pornografijo. To je šokantno, ampak s takšnimi primeri lahko pokažemo vsem ostalim, kako previdni morajo biti. Tisti, ki so dali te eh, fotografije na spletno stran, bi morali biti aretirani. Gre tudi za vprašanje lasništva fotografij na nezakonitih eh, straneh in kako jih ljudje pridobijo, zakonito ali nezakonito. Čumenec. Hvala. Jean Lambert za zelene za dve minuti. Hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da vsi pozdravljamo revizijo direktive, ki se bo odvila v drugi polovici tega leta. Žalostno je, da številne države članice še vedno niso prenesle vseh določb te direktive v nacionalno zakonodajo. Nekateri ste dejali, da je odprava obstoječe pornografske vsebine na spletnih straneh problematična. Jasno je, da bi morala biti to obvezna zaveza držav članic. Zakonodaja pa mora biti jasnejša in mislim, da s tem deloma odgovarjamo na vprašanje, ki ga je nekdo zastavil. Ponudniki internetnih storitev morajo točno vedeti, kaj morajo narediti. To jim mora povedati zakonodaja. Direktiva je jasna in jasno pove, kdo nosi odgovornost. Težko je priti do dogovora s tretjimi državami, ki imajo eh, strežnike, na katerih te spletne strani obstajajo. Otroška pornografija ne bi smela biti spremljiva nikjer. Spolna zloraba otrok ni spremljiva. Mislim, da moramo povezati nekatere ukrepe, s katerimi poskušamo zaščititi ranljive otroke. Naprimer, poročanje o eh, otrokih, ki so se izgubili. Ta sistem mora biti odziven in hiter. Govoriti moramo tudi o preventivi in o polnomočenju otrok in eh, mladih, ki se morajo zavedati obstoječih tvegan. Centri za varnejši internet imajo pri tem pomembno vlogo. Pomagajo lahko otrokom, ki nočejo govoriti starši ali učitelji o teh zadevah. Gre tudi za eh, pravo spolno vlogo in za osebne odnose. Otroci morajo razumeti, kaj se dejansko dogaja. Hvala. Imamo modri karton. Kolega Zanja, se pripravljam odgovoriti na njegovo vprašanje. Izvolite. Najlepša hvala. Kolegica, omenili ste, da je pomemben prenos direktive v nacionalno zakonodajo, ampak številne vlade držav članic so precej počasne pri tem delu ali pa niso naredile nič kaj dosti. Omenili ste tudi sodelovanje s tretjimi državami, češ da je včasih težko, da obstajajo ovire na tej poti. V tem zboru se strinjamo. Zanima me, kakšen je po vašem mnenju razlog, da vlade ne ukrepajo. Well, well, No, brez dvoma bo poročilo komisije pojasnilo, zakaj nekatere države članice tako zamujajo pri izvajanju direktive. Za nekatere je to morda vprašanje ujemanja z nacionalno zakonodajo, morda morajo v nekaterih primerjih povečati eh, kazni in sankcije. Ampak nekatere države, naprimer vaša, preprosto niso ničesar naredile, kljub temu, da gre za ključno vprašanje zaščite naših mladih. Naši kolegi v nacionalnih parlamentih bi morali govoriti o tem. Um... Najlepša hvala. Sedaj pa Dajan Doc, samostojna poslanka. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Internet je ponudil številne priložnosti za podjetja in potrošnike, ampak dejstvo je, da je pomagal tudi zločincem brez obraza, ki delujejo na spletu. Ravno zato se moramo skupaj boriti proti to vrstni zlorabi in najti rešitve. V mojem volilnem okrožju na, na severu Irske je bilo predstavljeno eh, poročilo Kathleen Marshall novembra 2014 na to temo. Poročilo pravi, da je neka šola eh, našla šest primerov uh, spletnih zlorab v zadnjih šestih letih. Nek drug primer je pokazal, da se je spolna zloraba povečala z petih primerov leta 2008 na 22 primerov leta 2013. Šlo je za nek center za pomoč mladim. en od devetih 16-letnikov eh, je izkusil zlorabo na uh, spletu. Pomagati moramo našim otrokom, tako da bojo vedeti, kako uporabljati internet, obenem pa moramo zagotoviti, da globalna podjetja, govornica je prekinjena. Se upravičujem, ampak šli ste predaleč in predolgo govorili. Tadi v zvezka, naslednji za minuto in pol.

seveda ni veliko. Odzvati se moramo na poročilo Europola in eh, jasno ukrepati. Poročilo kaže, da je to vrstnih eh, kiberzločinov vedno več. Tudi boj proti njim je neučinkovit. Vsi, ki ste prebrali to poročilo, razumete, kakšen je trend. organiziramo lahko razprave z različnimi državami, to je grozovit zločin povsod. Nimamo neke prave sposobnosti, da bi se lahko učinkovito borili proti tem zločinom in jih nadzirali. Potrebujemo jasne standarde, s katerimi bomo lahko naredili konec eh, tem zločinom. Izboljšati moramo sodelovanje med organi pregona. Evropska unija pa mora sodelovati s tretjimi državami, zato da se bomo skupaj borili proti temu zločinu. Ne gre zgolj za prepoved in boj proti zločinu. Pomembno je tudi eh, izobraževanje. Veseli me, da bomo imeli rezolucijo. Oprostite, ob 11. moramo začeti glasovati. Če boste vsi prekoračili svoj čas za govor, potem uh, nas bodo kolegi morali čakati. Mirjam Dali za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Govorimo o milijonih podob, otroške pornografije na internetu. Eh, Veliko krat gre za otroke mlajše od desetih let. Tukaj gre za nezakonito dejavnost, kjer je zelo težko določiti število eh, uplete um, prizadetih otrok. Tukaj govorim kot predstavnica ljudstva, predvsem pa kot eh, mati. Na deset tisoče otrok, ki so takšni kot moj sin, končajo v rokah teh eh, zločin, eh, zločincev. Ne smemo dopustiti, da bi kdo oropal njihove nedolžnosti. Internet je dober vir informacije, pa tudi idealno sredstvo za prenos in nalaganje pornografskih slik otrok na anonimen način? Ali to pomeni, da moramo blokirati internet? Ne, to ne bi bila prava rešitev. Evropska unija mora razmisliti o novih tehnoloških eh, tehnologijah, kot recimo Darknet. Um, Lani novembra je ZDA skupaj z EU eh, e začela izvajati operacijo Anonymous, s katerimi se želi Mm, bojevati proti zlorabi otrok na internetu. Pozivam Evropsko komisijo naj eh, poskrbi za to, da bo resnično izvajana direktiva iz leta 2011 oziroma treba je to direktivo tudi posodobiti. Ne moremo ignorirati pravice naših otrok, kajti takšne zlorabe otroke zaznamujejo in preganjajo vse življenje. Hvala lepa, Branislav Škripek je naslednji. Hvala vam, predsedajoči z nastopom týchto nových technológií nám tu Hvala lepa, gospod predsedujoči. Z novimi tehnologijami raste tudi nova generacija otrok, ki se na te tehnologije spozna boljše kot njihovi starši ali učitelji. Zato jih starši tudi težje zaščitijo. Otroci pogosto ne zaznajo grožen in nevarnosti, ki preži na njih, ko komunicirajo z različnimi ljudmi preko interneta ali ko obiščajo različne spletne strani. Kot poslanec slovaškega parlamenta sem stalno opozarjal na te probleme, tudi v slovaških medijih. Cilj moje kampanje je bil, da bi na zakonit način zaščitili otroke pred takšnimi nevarnimi vsebinami. Zbrali smo številne podpise v okviru te kampanje in prepričan sem, da bi morali nadaljevati z tem bojem v medijih, pa tudi v zakonodajnem delu. Cecilija Vikstrom je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spolna zloraba otrok je vedno bolj pogost in resen pojav. Žrtve so vse mlajše in eh, takšne podobe se širijo po internetu v delčku sekunde. Leta 2011 smo sprejeli direktivo o boju proti zlorabi otrok na internetu in sedaj bi morala komisija pripraviti to poročilo, predlagati bi morali konkretne inštrumente, ki bodo resnično uporabni. Ni dovolj, da imamo poročila, ampak potrebujemo učinkovite inštrumente, s katerimi se bomo lahko borili proti eh, tem zločinom. Vidimo, kakšno trpljenje povzročajo takšne podobe na internetu. Otroci so naša prihodnost, zato jih moramo zaščititi. Uh, komisija mora skupaj s parlamentom resnično se lotiti tega hudega problema. Zgledno ste se držali časa, kolegica Vikström, hvala lepa. Sedaj pa gospod Robert Rope. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Ne... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Nobena država se ne more sama spoprijeti s, tem, s temi grozovitimi zločini. Splet nima meja in organi kazenskega pregona nimajo nujno vseh potrebnih virov za to, da bi lahko odkrili takšne zločine in jih preprečili. Če želimo resnične spremembe, moramo poskrbeti za to, da bodo zločinci prevzeli odgovornost za takšne zločine. Prav tako pa moramo zagotoviti ustrezno stopnjo sredstev za izobraževanje, usposabljanje kazanskih pregonov, krepiti je treba sodelovanje med državami članicami in njihovimi institucijami. Informacije morajo priti do teh institucij kar se da hitro. Um, posodobiti moramo tudi skupno zbiranje dokazov in akcijske načrte. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega, eh, kolegica Mussolini vam želi zastaviti vprašanje v okviru modrega kartona ali želite odgovoriti na vprašanje. Izvolite besedo. Hvala lepa. Zadnjega govornika sprašujem, ali meni, da potrebujemo evropsko zakonodajo, ki bi omogočila um, naznanjanja takšnih zločinov, ali bi morali v iskalnike ugraditi alarm, ki bi nas lahko opozoril na takšne vsebine. Eh, ačiū, kolegi, Gospod Trope, hvala lepa za to vprašanje. mislim, da se moramo z vsemi ukrepi boriti proti, takšni, proti takšnim zločinom. Seveda pa moramo ob tem poskrbeti tudi za to, da bodo naši ukrepi stroškovno učinkoviti. Hvala lepa. Za eno minuto dobi besedo Barbara Kapl. Danke, ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spolna zloraba otrok na spletu je grozljiv zločin in uh, vsak dan se soočamo s takšnimi eh, zločini. Za 8000 eh, slik in, videj, in posnetkov več je na leto ljudi eh, oziroma otroci, žrtve tega so vedno mlajši. Združeno kraljestvo ima platformo za izmenjavo najboljših praks pri boju proti zlorabam otrok na internetu imajo tudi poseben eh, oddelek nacionalne obveščevalne službe, imajo podatkovno banko, ki zbira podatke o tem in tako naprej. Tudi 50 milijonov funtov so namenili boju proti zlorabam otrok na internetu. Eh, no, v Evropskih unijah pa, eh, v mm, Evropski uniji pa se direktiva ne izvaja povsod. Morali bi okrepiti policijsko sodelovanje med eh, državami članicami, prav tako pa potrebujemo strokovne skupine, ki se bodo s tem ukvarjale. Hvala lepa za minuto in pol dobi besedo Diestemera. Gracias. Hvala lepa. Več kot milijon eh, podob zlorab otrok krožijo po internetu in na deset tisoče novih se pojavi vsako leto. In na deset tisoče pedofilov se usklajujejo med seboj s pomočjo eh, spletnih klepetalnic in tako naprej. Direktivo je treba posodobiti in treba je okrepiti globalno sodelovanje. Samo na ta način se bomo soočili s to rastočo grožnjo potrebujemo eh, policijsko in pravosodno sodelovanje za pregon zločincev in za preprečitev takšnih pojavov. Zato je treba omogočiti posebna jamstva pri kazenskem pregonu teh zločinov. Prav tako pa eh, moramo na ustrezen način obdelovati obvladovati podatke, eh, ki se uporabljajo v, v teh preiskavah, ta, v smislu, da zaščitimo otroke. Eh, zasledovati moramo tehnološke napredke, ehm, moramo se boriti proti financiranju strani z vsebinami otroške pornografije, prav tako se moramo. Um, prav tako moramo uh, zakodirati takšne vsebine na internetu, In uh, okrepiti moramo uh, sodelovanje med uh, civilno družbo, med vladami, med uh, institucijami kazenskega pregona, med Eurojustom, med Europolom in pa uh, ustrezno moramo financirati naše ukrepe za boj proti zlorabam otrok na internetu. Hvala lepa, dobili ste modri karton od kolegice Boržan. Ali želite odgovarjati? dobili ste vprašanje v postopku modrega kartona. želite odgovoriti na vprašanje? poštovani kolega spominjali ste sudsku zaštitu i spominjali ste zahvaljujem se vam za to možnost govorili ste o sodni in policijski zaščiti ampak preden mi vse to upeljemo in začnemo izvajati koliko bo še nadaljnih žrtev kaj pa če bi namesto tega razmišljali o spolni vzgoji ki bi otroke ustrezno informirala že v šolskem obdobju sin duda que. Nedvomno bi bila spolna vzgoja eden izmed instrumentov, ne pa edini. Predvsem se moramo boriti proti predsotkom, ki imajo več opraviti za zaščito zločincev, kot pa za zaščito žrtev. Po mojem mnenju so vse pravosodne in policijske morajo biti vse policijske in pravosodne pobude takšne, da zaščitijo žrtev. Gre namreč za posebno žrtev, za otroka. To je žrtev, ki si zasluži najvišjo stopno zaščite. Tak, Hvala lepa. Kolegi in kolegice, prehajamo na postopek Catch the Eye. Se za nam je veliko daljši eh, kot je to v navadi, zato ne bom mogel dati besedo vsem. Skušal bom pravično prerasporediti čas za govor med političnimi skupinami. Prva se je javila gospa Desarnis. Euh, Hvala lepa. Veliko časa smo že izgubili v desetih letih od našega prvega poročila na to temo in bojim se, da bomo to bitko tudi izgubili, ker vidimo, kakšen je napredek tehnologije, govori se o datwebu, deepwebu in tako naprej. In vendarle poročilo priznava, da gre za vprašanje boljšega osveščanja, tudi izobraževanja tako staršev kot otrok, uvedbo tako imenovanega zelenega telefona, kjer bi lahko našli odgovore na vsa vprašanja povezana s tem in treba je res okrepiti vse vrste zaščit, ki jih že imamo na voljo, prav tako pa sredstva in orodja za preiskave, da bi se prej ujelo in sploh ugotovilo storilce. Mobilizirati moramo vsa sredstva, ki jih imamo, ne samo mi, politiki, temveč tudi celotna družba. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala lepa, besedo dobi Richard Howitt. Hvala lepa, gospod predsedujoči. V tednu interneta pozdravljam to razpravo in pozdravljam ukrepe za hitre linije, ki prispevajo k odstranjevanju vsebino troške pornografije z interneta. Prav tako moramo okrepiti kazanski pregon eh, takšnih zločincev. Eh, ne glede na to, kje se nahajajo. V Britaniji poteka kar nekaj zelo profiliranih postopkov, gre za preiskave, ki segajo nazaj v 70. leta prejšnjega stoletja. To pomeni, da digitalna doba eh, ponuja nove možnosti za pregon um, takšnih prekrškov lahko ustvarimo prijaznejšo spletno skupnost in zato moramo ponuditi vsa potrebna orodja. Hvala lepa. Mihajla Šojdra je naslednja. Pane predsedajci, děkuji za udělení slova. Pane komisaři. Hvala lepa. Gospod komisar, zahvaljujem se vam za vaše poročilo. Osebno menim, da bi, ko komisija, parlament in pa vse države članice morale se združiti v boju proti temu problemu. Internet namreč nima meja. Gospod komisar, govorili ste o izvajanju direktive iz leta 2011. No, jaz tukaj pogrešam podrobno evalvacijo implementacije te direktive. Nimamo novega predloga na tem področju. Bi pa želeli vedeti, kako učinkovita je obstoječa direktiva. V luči vedno večjega števila žrtev moramo poskrbeti za to, da bodo naši zakonodajni ukrepi učinkoviti. Trenutni ukrepi zaostajajo za tistimi, ki želijo zlorabljati otroke. Kakšno je vaše mnenje o kampanjah osveščanja, zlasti ko gre za osveščanje staršev, šol in otrok. Hvala lepa, Ruža Tomažič, naslednja za eno minuto. Ministrstvo vnutrnih poslov. Ministrstvo za notranje zadeve Republike Hrvaške je v svojem poročilu za leto 2013 omenilo, da je eden od petih otrok, ki uporabljajo internet, že bilo žrtev spolne zlorabe. Seveda je bilo pa veliko več že izpostavljenih seksualnim vsebinam, če temu tako rečemo. Sedaj pa je seveda to vse postalo še veliko lažje. Za raznimi uporabniškimi imeni in gesi se skrivajo perfidni storilci te kaznivih dejanj in treba je ljudi osvestiti, otroke upozoriti pred nevarnostmi, ki jih čakajo na internetu. Otrok, ki je dobro informiran, ki ve, zakaj gre pri komunikaciji z neznanimi ljudmi po internetu, pomeni eno žrtev manj. Prav tako moramo tudi izdelati eh, sistem spletnih prijav kaznjivih dejanj zlorabe, kot je naprimer Red Button, ki že obstaja. Hvala lepa. Ignacio Korao je naslednji. najlepša hvala gospod predsedujoči eh, lepo pozdravljeni gospod komisar kolegice in kolegi slišali smo že veliko podatkov tudi podatke europola o tem kako težko je rešiti ta problem namreč to je ravno obratna stran medalje pojava, ki bi sicer lahko bil zelo pozitiven. Neverjetno je, kaj vse se dogaja. Pred nekaj leti si tega sploh ne bi mogli predstavljati. So pa to zadeve, ki uhajajo našemu nadzoru in vedno več je različnih možnih kaznivih dejanj, ki se jih lahko zagreši preko interneta in katerih tače so mladoletni in otroci. Očitno moramo združiti moči in najti rešitev. Hvala. Zadnja govornica v postopku Catch the Eye je Ana Zaborska za eno minuto. Pan predseda, pan komisar, sem podjakovati. Gospod predsedujoči, gospod komisar, zahvaljujem se Moniki Holmajer, da je opozorila na izvajanje in uh, oceno direktive o boju proti zlorabam otrok na spletu. Strinjam se s tem, da bi morala komisija spodbuditi kampanjo osveščanja, ki bi omogočila otrokom, da bi bolje razumevali grožnje, ki jih uh, lahko prinaša splet. To bi pomagalo tudi staršem. Na Slovaškem je potekala kampanja, ali veste, kaj vaš otrok ravno počne. Uh, ta je osveščala starše o grožnjah droge, alkohola in uh, trgovine z ljudmi. Um, na takšno kampanjo bi se lahko, um, se, po takšni kampanji bi se lahko zgledovala tudi komisija, prav tako pa potrebujemo strezno financiranje takšnih kampanj. Hvala lepa, da ste se držali časa za govor. Uh, za zaključek razprave pa dajem besedo spet gospodu Stiljanidisu. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovane poslanke in poslanci, drage kolegice in kolegi. Eh, veseli me, da sem imel to možnost eh, razpravljati z vami danes o tem velikem izzivu, ki je za nas tudi zelo pomemben. Eh, močno se zavedam, da je Evropska unija sicer že sprejela veliko ukrepov, storila pomembne korake v boju proti zlorabi otrok na internetu, ampak žal nam s tem ni uspelo izkoreniniti tega grozljivega zločina. Žal. Zaradi tega moramo ponovno razmisliti o politiki, ki bo uravnoteženo poskrbela tako za zaščito osebnih podatkov in pravice do zasebnosti na internetu ob hkratnem omogočanju učinkovitih preiskav in tudi zaščito otrok pred spolnimi zlorabami preko interneta. Je pa odgovornost držav članic, da zagotovijo zaščito temeljnih otrokovih pravic. Samo še eno bi dodal kot so nekateri med vami že povedali danes med razpravo, potrebujemo več ljudi, ki se bodo ukvarjali s tem. Potrebujemo strokovnjake, ki se bodo ukvarjali s tem. Zaradi tega tudi eh, komisija podpira krepitev vloge parlamenta v tej zadevi. Vsi se zavedamo, da da gre za zelo realno zahtevo po ukrepanju. Rad pa bi ponovil, da smo daleč od celovite rešitve te zelo boleče zadeve. Prepričam pa sem, da si moramo še nadalje prizadevati, da s tesnim sodelovanjem ohranjamo visoko stopnjo zavedanja, da ta problematika zares obstaja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar.